Pan przewodniczący! Gospod predsednik. E, otvieram posiedzenie. Otwaram današnjo razpravo. Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava o Evropski službi za zunanje delovanje. Gre za poročilo.